Prosim, če se posedete, dame in gospodje. Sejo, ki smo jo prekinili 27. novembra, sedaj ponovno nadaljujemo. Spoštovane dame in gospodje, kolegice in kolegi. Svoboda medijev in pluralizem medijev sta dve temeljni vrednoti EU. In Turčija je država kandidatka.